ste na naši strani, da bi poslovni končno lahko spremenili. Man, dislike... Razumem vaš obup, vendar pa žal nisem mogla dala možnosti, čeprav gre za pomembno vprašanje in prav imate, ko pravite, da bi morali spremeniti naš poslovnik. Kakorkoli že, kakor je, je. Dejala sem že med razpravo, Če bi se vsi držali svojega časa za govor, potem bi lahko sprejeli več javljank besedi po postopku catch-dj. To je tista težava. Tako sedaj glasujemo, bomo glasovali, vendar pa smo si zabeležili, kar ste rekli. Imamo sedem predlogov za resolucijo o verski svobodi v Pakistanu. Gospod Poselt, mislim, da želi podati ustni predlog spremembe glede odstavka 13. Gospod predsedujoča, naši kolegi so se zelo dobro pogajali, pripravili so odlično resolucijo. Pri 13. odstavku pa smo dobili besedilo, ki je zmedeno in nič ne pomeni. Zato predlagamo novo formulacijo in sicer, da nas skrbi možna zloraba kampanje pri Združenih narodih, boj proti klevetanju religije in tako izpostavljamo sklepe sveta 16. novembra 2009. Torej, gre za to, da je bolj jasna formulacija in prosimo, da potrdite to novo formulacijo. Hvala lepa, gospod Posold. Je kdo proti temu ustnemu predlogu spremembe? Ne. Tako da bomo imeli ta predlog. Glasujemo o ustnem predlogu spremembe. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o vodni izjavi B, dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo, drugi del vodne izjave B ste vsi glasovali konec glasovanja zavrnjeno uh, uvodna izjava rimska pet ročeno glasovanje za proti vzdržani zavrnjeno sedaj pa glasujemo o skupnem predlogu resolucije kot celoti za proti vzdržani, sprejeto. Naslednja točka je glasovanje o šestih predlogih resolucije o Tajski. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe šest, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tesno je bilo, preverili bomo. Preverjamo predlog spremembe šest. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno amendment one those in favor predlog spremembe ena za proti vzdržani zavrnjeno predlog spremembe sedem za proti vzdržani zavrnjeno uvodna izjava a glasovanje po delih dva dela prvi del za proti vzdržani sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa še skupni predlog resolucije kot celota za, proti, proti vzdržani, z veliko večino sprejeto. Naslednja točka je glasovanje o sedmih predlogih resolucije o Burmi. Predlogov sprememb ni. Glasujemo o celotni resoluciji po imensko glasujemo. Everybody voted ste vsi glasovali, tudi Patrick Hope. Konec glasovanja. Sprejeto. Thank you to all the authors of the resolution. Hvala lepa vsem avtorjem resolucije. Zapisnik bo podano potrditev na začetku naslednjega zasedanja in če ne bo ogovora, bomo poslali vse resolucije, ki smo jih sprejeli, tistim, ki so imenovani v resolucijah. Zasedanje